Voilà, chers collègues, je vous propose de... Dragi kolegi, predlagam, da začnemo. Kar nekaj glasovalnih seznamov je pred nami, pa še nekaj točk moramo pred tem obravnavati. Tolmačenje imate vse jezike, razen v finščino, bolgarščino in hrvaščino. Imamo pa tudi pasivno tolmačenje za nizozemščino. To je bilo odločeno tako, zato ker eh, je bolezen nekaterim preprečila, da pridajo eh, na delo. No, kakorkoli nizozemsko lahko govorite, ne bo pa tolmačenja v nizozemščino. Kar se tiče informacij o mednarodnih pogajanjih, ki še potekajo, gospoda Koza ni tukaj gre pa za dosje o Evropskem aktu o dostopnosti. 8. novembra letos smo imeli sedmi trialog, na katerem so se pogajalci dogovorili na politični ravni o Evropskem aktu o dostopnosti. In to velja za blago in storitve. Tako, to je informacija, ki sem jo želel podati. Zdaj pa, če ste pripravili glasovalne kartice. A, se upravičujem, sem hotel malo prehite, prehitevati. E, kadar hočeš preveč hiteti, se zgodi, da zgubiš čas. Kakorkoli, preden se lotimo glasovanja, moramo obravnavati celo vrsto razrešnic. Najprej pa predajam besedo gospod Harkin gospe Harkin. Bom povedala na kratko šest mnen. Naj začnemo z izvrševanjem splošnega proračuna, samo nekaj glavnih stvari. Na splošno pri splošni oceni stopnje napake je prišlo do izboljšanja iz 4,4 odstotka na 2,4 v letih od 2014 do 2017. Še vedno pa je nekaj napak v, eh, pri koheziji in na področju konkurenčnosti za zaposlovanje in rast. Potem naslednja stvar, ki jo je treba omeniti, Računsko sodišče je opravilo pregled 113 zaključenih projektov na področju socialne in teritorijalne kohezije. Samo 65 odstotkov ima sisteme merjenja uspešnosti, kjer imajo kazalnike za uspešnost. Pri torej dobrih 30 odstotkih tega ni, zato tega ni mogoče meriti in to je vprašanje, ki ga je treba obravnavati. Potem, razrešnice za agencije. Tam ni treba veliko povedati, razen tega, da je bil dosežen napredek pri harmonizaciji računalniških rešitev za sisteme upravljanja in računovodske sisteme in to je zelo dobro. Potem pa še štiri agencije. Za vse štiri agencije je računsko sodišče transakcije za finančno leto 2017 potrdilo kot zakonite in pravilne. Zdaj pa še nekaj komentarjev za posamezne agencije. Kar se tiče Evropske fundacije za usposabljanje najprej. Pravni svetovalec je bil imenovan za korespondenta ETF za etiko in moralna vprašanja in mislimo tudi, da je vprašanje glede sedeža urejeno. Potem CDFOB, visoka stopnja izvrševanja 99,5 odstotna in tukaj tudi pozdravljamo njihovo delo na področju digitalizacije. Potem Eurofund. Fa Veseli nas, da ocenjujejo možnost, da bi odprli programsko opremo za e-javna naročila. Potem pa za tiste, ki delate pri Eurofoundu, tukaj je zelo pomembna, pomembno vprašanje v zvezi z koeficientom, ki se je povečal v zadnjih letih, zato moramo to pogledati. Potem pa še agencija EU OŠA. E tudi oni povečujejo delež elektronskega naročanja in tudi zelo so zavezani preprečevanju nadlegovanja, tako da so sprejeli politiko in za zaščito dignitete posameznikov. In potem še zadnji komentar v zvezi s temi štirimi agencijami. Tri od teh štirih agencij so opravile celovito analizo morebitnega vpliva Brexita. Takrat, ko je računsko sodišče opravilo pregled, EU OŠA tega še ni izvedla, vendar pa, čeprav vem, je bilo to narejeno naknadno. Tako, to je zaenkrat vse. Hvala. Euh, Hvala, gospa Harkin. Kakšen komentar, gospod Kukan? Gospod Beker, izvolite. Äh, Najlepša hvala, predsedujoči. Nadomeščam kolegu Kukana in prebral bom njegovo izjavo. Zahvaljujem se poročevalki gospe Harkin eh, za osnutek teh eh, mnen. Mislim, da so ta mnenja dobra podlaga za nadaljne delo, imam pa še nekaj komentarjev glede posameznih točk, ki so na dnevnem redu pod točkami 4 do 9. Moja skupina načeloma podlaga, eh, podpira to, da se izboljša proračunsko upravljanje teh agencij. Upravljanje z evropskimi skladi je že izboljšano, lahko pa ga še izboljšamo stopnja napake pri izdatkih, kar se tiče eh, gospodarske in socialne teritorijalne kohezije in tudi na področju konkurenčnosti pri zaposlovanju. Eh, torej, tukaj je stopnja napaka še vedno više od dveh odstotkov, ko gre za pomembne napake. Računsko sodišče je objavilo posebno poročilo za leto 2017, ki govori o izvajanju različnih politik v tem letu. Gre na primer za posebno poročilo za Erasmus, za različne instrumente za mobilnost delovne sile in tako naprej. Moja skupina bo eh, povzela določena priporočila iz teh posebnih poročil. Veselim pa se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Euh, Hvala za SND. Nihče. Potem EKR. Ja, Dank, Trebesius. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem poročevalki, gospe Harkin. EKR er tukaj tradicionalno misli, da moramo najprej dodeliti razrešnico tem eh, agencijam, torej šele takrat, ko bo eh, računsko sodišče izdalo pozitivno oceno. Do sedaj se to še ni zgodilo, ampak dobro. Sedaj eh, je eh, računsko sodišče pripravilo mnenje in stopnja napake se je dejansko znižala. In zato je tudi računsko sodišče izdalo pozitivno mnenje tukaj. Smo pa kritični določen, do določenih točk, verjetno podobno kot drugi. Nekatere proračune lahko vsekakor podpremo, naprimer splošni osnutek proračuna, potem eh, Agencijo za varnost in zdravje na delovnem mestu, pa tudi CDFOP, in uh, tako naprej. Smo pa malce. Um, smo pa malce tukaj kritični glede splošnega proračuna agencij in kar se tiče uh, aspektov, kjer se pomaga brezposelnosti mladih. Tudi programski projekt glede mikrofinanciranja podjetij je relativno razočaranje. Mi bomo pripravili lastne predloge sprememb in veselimo se konstruktivnega sodelovanja. Hvala za zelene, gospod Mizerič. Ne, GUE nimam nikogar, EFDD tudi ne, kaj pa gospod Mahta, ga ni tukaj. Prav, lahko zaključimo s tem. Rok za vložitev predlogov sprememb je 6. decembr do 16. To bomo obravnavali oziroma sprejeli v odboru EMPL 21. in 22. januarja glasovanje v pristojnem odboru pa bo februarja 2019, 8. ali 9. teden bo to, na plenarnem zasedanju pa bomo to sprejeli na marčevskem drugem zasedanju leta 2019. Zdaj pa vas vabim, da ustavite glasovalne kartice, začeli bomo z glasovanjem najprej o Erasmusu. Donc, kompromis 1 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis dve za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis devetnajst za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis trideset za, proti, vzdržani, sprejet. Potem nekaj strani naprej, kompromis tri. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 18. Za, proti, vzdržani, sprejet. Dve strani kasneje, kompromis 39. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 5. Za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 6. Za, proti, zdržani, sprejet. Člen 8, odstavek 1a, amantma 234 za, proti, sprejet. 235 za, proti, zdržani, zavrnjen. 239 za, proti, vzdržani, sprejet. 240 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 247 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Amandma 248 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 250 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 251 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 252 za, proti, vzdržani, sprejet dvesto triinpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis osem za, proti, vzdržani, sprejet. Nekaj strani naprej. Kompromis devet a. Za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili kompromis 9a, glasujemo. Le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejet. Donc, nous passons au compromis 10. Kompromis 10. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dvesto šestinsedemdeset za, proti, vzdržani. Kompromis deset, o tem smo že glasovali. Dvesto šestinsedemdeset, torej predlog spremembe dvesto šestinsedemdeset za, proti vzdržani, sprejet. No, bomo preverili 276. Glasujemo. Je clou le vote. Il est accepté. Konec glasovanja sprejet. Le compromis 11. Qui est... Kompromis 11. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 281 za proti, vzdržani. Bomo preverili, ni jasno, glasujemo. Je ferme le vote. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 12. kompromis 12. Za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejet kompromis štirinajst za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis petnajst za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe dvesto sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis šestnajst za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 303 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis štirideset, za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe enainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis dvajset za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis enaindvajset za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis 22 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 86 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 23 za, proti, zdržani, sprejet. 89 za, proti, zdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 97 za, proti, vzdržani, sprejet. 98 za, proti, vzdržani, sprejet. 99 za, pro, tukaj imamo ustni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 43 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržani, sprejet. 102 za, proti, vzdržani, sprejet. 103 za z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 37 za, prosi, pro, za proti, vzdržani, sprejet. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 115 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjen. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani, sprejet. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejet. Nekaj strani naprej. Uvodna izjava 24. 136 prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 138, eh, eh, kompromis 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 142 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 142. Kluljevot. Konec glasovanja zavrnjen. 143 za, proti, zdržani, sprejet. 145 za, proti, zdržani, zavrnjen. 144 za, proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 150 in 151 za, proti, vzdržani, zavrnjena uvodna izjava 32, predlog spremembe 52, glasovanje po delih prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. 154 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Bomo preverili predlog spremembe 154, glasujemo. Je clôt le vote. Konec glasovanja. OK. Donc il est accepté. Prav, sprejet. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 46 za, proti, vzdržani, sprejet. kompromis 46a za, proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejet. Uvodna izjava 47, predlog spremembe 170 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 32 za, proti, vzdržani, sprejet proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 49 za proti. Vzdržani sprejet. 174 za proti. Vzdržani sprejet. Kompromis 50 za proti. Vzdržani sprejet. Uvodna izjava 57, predlog spremembe 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa bomo elektronsko glasovali o celem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. Il est largement accepté. Félicitations. Čestitam sprejet. Nous passons au texte. Gremo naprej eh, in sicer na mnenje v listini o temeljnih pravicah. Se strinjate? Kompromis 4 za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe šestnajst za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Predlog spremembe šestnajst. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe sedemnajst za proti, vzdržani zavrnjeno. 18. Želite preveriti predlog spremembe 17? Prav, glasujemo. Je clou le vote sur le 17. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog 29 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za, proti proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 33 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Štiriintrideset, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 39 po imensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 40 za proti vzdržani, zavrnjeno. 42, tudi poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa vodne izjave. Vodna izjava A, kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti. Želite preveriti deveti predlog spremembe? Prav glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 3. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje o mnenju. Glasujemo. zaključovati. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Čestitke. Propos de passer au vote suivant. Gremo kar naprej na Evropsko solidarnostno enoto. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto dve, tri strani naprej gremo, kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3.1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3.2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 127, 128, 129, 130 in 131 niso uh, Mm, sprejemljivi 132, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis osem za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis devet za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 150 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti vzdržani, sprejeto. 152 za, proti vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 153 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 154 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 155 za, proti, vzdržani, sprejeto, 156 za, proti, vzdržani, sprejeto, 157 za, proti, vzdržani, sprejeto, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 158 za, proti, vzdržani, sprejeto, 159 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa uvodne izjave. 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2-1 za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis dva dva, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Dva tri za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe petindvajset za, proti vzdržani, zavrnjeno. Šestindvajset za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis dva štiri za, proti vzdržani sprejeto kompromis šest ena za, proti vzdržani, sprejeto kompromis sedem ena za, proti vzdržani, sprejeto sedem dva za, proti vzdržani, sprejeto kompromis osem ena za, proti vzdržani, sprejeto predlog spremembe enainštirideset za, proti vzdržani, sprejeto kompromis devet ena za, proti vzdržani proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 9-2 za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 9.3 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 51 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 56 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 58 za, proti, vzdržani, sprejeto, 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 64 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa glasovanje o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja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 bloquée. Compromis 1 pour. Compromis 1 kdo je za, proti. Vzdržani sprejeto. Compromis 2 za, proti. Vzdržani sprejeto. Gremo nekaj strani naprej. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. spet par strani naprej. Ste vsi našli kompromis 4? Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Spet nekaj strani naprej. Mislim, da si boste morali malo posliniti prste za obračanje strani. Tout le monde y est Ste vsi našli? Ne še? Agnes? Libe 48 ni dopusten, tako da smo pri kompromisu 5. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Hvala. Tout le monde y est, kompromis. Smo pri kompromisu šest, ste ga našli? Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Štiristo devetnajst za, proti, vzdržani bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 419. Konec glasovanja. Zavrnjen. 420, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili prav 420, glasujte prosim.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 spet par strani naprej. Smo pri prelogu spremembe 492. Ste prišli na pravo stran. Um, to je tudi glasovanje, torej poimensko. Glasujte, prosim, 492. Je kljub revod konec glasovanja. Sprejeto. Um, torej, skupaj z Juri 78. Zdaj pa 493, kdo je za? In Juri 79 skupaj 493 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7a, eh, poimensko glasovanje, glasujte, prosim. Je santé, je clôt le vote. Konec glasovanja sprejeto. Petsto šestindvajset. Kdo je za? Proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Bomo preverili, če želite. Petsto šestindvajset, glasujemo. Je clôt le vote. Konec glasovanja. zavrnjeno, ampak zelo na tesno. Kompromis je enajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj 541 in regi 66 in še 545, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Skupaj regi 67 in 562, kdo je za proti, se kdo vzdrži. Sprejeto. Bomo preverili. Torej, regi 67 in 562. Glasujemo, prosim, o teh dveh. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 542. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 542 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, kond 22 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto, proti, vzdržani, sprejeto. Obrnimo nekaj strani. Kompromis 23a za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 69 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25a za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa členi od Envi eh, 45 do Juri 106, o tem ne glasujemo, ker je to v pristojnosti odbora Envi. Kompromis 31. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37. Za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, kompromis 38 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 39 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 40 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 41 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 42 za, proti vzdržani sprejeto kompromis 44 za, proti vzdržani sprejeto. Nekaj strani gremo naprej. Eh, priloga 3 od ENVI 78 do ENVI 81, to je pristojnosti odbora ENVI, o tem mi ne glasujemo, zdaj pa navedbe 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Vodne izjave 26 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Um, ehm, vodne izjave 1 ABC, FEM 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Regi 2 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 46 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, Juri 4 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, uvodna izjava 4 a nova, kompromis oziroma um, člen 46 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vodna izjava 5a, predlog spremembe 56 in juri 7. Kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Mislim, da je bilo na tesno. Glasujemo 56 in juri 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 57 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 50 za. Proti. Vzdržani sprejeto, kond 2 za, proti, vzdržani sprejeto, regi 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Osma uvodna izjava, 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 61, za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 62, Juri 8 in Envi 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 51, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 52, za, proti, vzdržani, sprejeto, Envi 5, za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. Regi osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kont štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemdeset. Ne, ta postane brezpredmeten. Torej gremo na enainsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis triinpetdeset za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Enainosemdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem dvaindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvainosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bač sedem. Želite, da preverimo 82? Prav, glasujemo. Predlog spremembe 82. Žaklo Levot. Konec glasovanja. 22 proti 18 zavrnjeno. Smo pri bač 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 54 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 54a za, proti, vzdržani, sprejeto. Kult 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Um, uvodna izjava 5a in b. Zdaj imamo skupaj 98, Juri 15 in Fem 13. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava 17, predlog 109 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. A skupaj z Envi 8 je bilo to, zdaj pa kult 18. Ta postane brezpredmeten. 110. 110 in regi 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Libe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Envi 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Skupaj sto enaindvajset, sto dvaindvajset, dvesto osemindvajset in regij trideset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili. Prav, sto enaindvajset, sto dvaindvajset, dvesto osemindvajset in regij trideset. Glasujemo. Le vote est clos. Il est accepté. Konec glasovanja sprejeto. Zdaj pa skupaj. Ne, mislim, da v tem ni treba glasovati. Um, komprom... Kompromis 58 za, proti, sprejeto. Zdaj pa FEM 17 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za ne, se bo pravila predsedujoči, ta postane brezpredmeten. Zdaj gremo na naslednje tri, skupaj 130, oziroma samo ta, ker sta druga dva brezpredmetna. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili 130. Glasujemo o 130. Že kljub revod. Konec glasovanja zavrnjeno. Pet. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Zdaj pa kompromis 59. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna izjava 20.136 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe 14 za, proti, vzdržani, sprejet. Libe 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 60 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 61 za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, sprejet. 108. Eh, ta postane brezpredmeten, preidemo na kompromis 62 za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 170 za, proti, zdržani, sprejet. Juri 26 za, proti, zdržani, sprejet. 171 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 63 za, proti, zdržani, sprejet. Zdaj pa skupaj 176, 177, Budega 13 in Kult 27 za, proti, zdržani, sprejet. Potem Regi 20 za, proti, vzdržani, sprejet. Potem sto devetinsedemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedem za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis petinšestdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Sto devetinosemdeset za, proti, vzdržani, sprejet. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 66 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 66a za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 67 za, proti, vzdržani, sprejet. Juri 29 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. Kult 31 za, proti, vzdržani, sprejet. E, Libe 23, a se upravičujem, preverjamo kult 31, glasujemo. Je le vote. Konec glasovanja. Sprejet. Libe 23. Libe 23 za, proti, zdržani, sprejet. Re, kont 12 za, proti, vzdržani, sprejet. Fem 24 za, proti, vzdržani, sprejet. V vodni izjavi 31, predlog 204 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 205 in Juri 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Kult 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 206 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 71 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 216 za, proti, vzdržani, sprejet, ampak zelo malo rok se je dvignilo. No, bomo preverili 216, glasujemo o predlogu spremembe 216. Je clos le vote. Konec glasovanja, zavrnjen. E, ne, e, sprijet, pravi predsedujoči. Se upravičujem. 34, torej 217, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 218 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kont 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 219 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 37a pravi predsedujoči 73a. Torej, kompromis 73 za proti, vzdržani, sprejet. In vi 11 do Libe 29. To je v izključni pristojnosti odbora Envi, zato prehajamo na kompromis 74 za, proti, zdržani, sprejet. 227 za, proti, zdržani, sprejet. 14 za, proti, sprejet vzdržani, sprejet. BDG 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 229 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverimo 229, glasujemo o predlogu spremembe 229. Je clôt le vote. Konec glasovanja. Il est rejeté, c'était effectivement. Zavrnjen zdaj pa kompromis 90, za, proti, vzdržani, sprejet. NV30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Glasujemo o celotnem poročilu. Glasujemo. Konec glasovanja. En tous les cas, c'était une brique, mais félicitations pour l'effort et le travail. Eh, čestitam za opravljeno delo in za vse prizadevanje. Zaključujemo zasedanje. Nasvidenje.